skladno s členom 231 četrtim odstavkom poslovnika vas obveščam, da ni bil podan noben zahtevek v zvezi z glasovanjem o korigendumu, ki je bil najavljen včeraj.